prispevke. V komisiji se že naprej eh, veselimo nadaljne razprave za vami na to temo. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, Hvala lepa. Glasovali bomo o poročilu naslednji Eh, jutri ob 12. Eh, Naslednje pa je poročilo gospoda Fernandesa o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v EU. E. Poročevalec ima besedo za 4 minute. Signor, Caro komisarju, caros kolegi. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, kolegice in kolegi. Če mi dovolite, bi se na začetku zahvalil vsem, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila in ki je bilo izglasovano z veliko večino le tremi glasovi proti na odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Zahvaljujem se torej vsem, eh, ki so k temu prispevali. Približno 30 eh, odstotkov urbanega urbanih odpadkov se na novo uporabi. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so odpadki tisti, ki povzročajo na tone toplogrednih plinov. Eh, dejansko eh, so eh, četrti ver toplogrednih plinov v Evropski uniji za energetski sektor, industrijo in kmetijstvo. Po drugi strani se pa se te odpadki lahko uporabljajo za vir. Do sedaj pa nažalost še vedno Eh, z velikimi stroški um, sežigamo ogromno odpadkov. Eh, imamo veliko zakonskih predlogov in tudi obstoječih predpisov, vendar pa tukaj ni dovoljšne jasnosti in enostavnosti. Uh, potrebujemo uh, ad hoc direktivo, ki bo zagotovila ustrezno ja, uh, varnost za zasebne in javne investitorje. Pri tem je seveda upoštevati princip subsidiarnosti. Taka direktiva je bistvenega pomena. V našem poročilu smo mnenja, da je predvsem treba preprečiti nastajanje eh, koli, eh, odpadkov. In prav gotovo je najboljši odpadek tisti, ki ga ni ali tisti, ki to ne bo nikoli postal. Pri to, v to je treba pritegniti državljane. Tako na primer, eh, da bi bilo manj, da bi drugače obravnavali tiste vrtove, kjer nastaja ogromno odpadkov od tistih, kjer je odpadkov bistveno manj. Pa tudi na področju prehranjevanja uh, imamo ogromno hrane, kjer je veliko nepotrebne embalaže. In tukaj je treba spremeniti mentaliteto. Uh, ogromno razsipamo. Na to je treba opozarjati, treba je ozaveščati javnost. Recikliranje je bistvenega pomena tudi za ustvarjanje novih delovnih mest, tako da bi um, tone in tone um, recikliranih odpadkov lahko začeli eh, obdelovati tako, da se ustvarijo nova delovna mesta. Odpadki so bistvenega pomena v boju proti podnebnim spremenem, proti degradaciji tal, eh, pri tem pa eh, lahko začnemo večji pomen dajati prav kompostu. Kompost je treba ustrezno regulirati na ravni Evropske unije, pa tudi eh, se lahko odpadki začnejo uporabljati kot obnovljivi viri energije. Eh, imamo strategijo za leto 2000, do leta 2020, eh, tam je govora o trajnostnem razvoju in vključevanju vseh. Naše poročilo ni le ambiciozno, ampak je tudi realistično, ko gre za ločeno zbiranje podatkov, ki je po našem mnenju nekaj, kar mora postati obvezno z okoljskega in gospodarskega vidika. In zaradi tega eh, mislim, da smo dovolj realistični in ne le ambiciozni. Sedaj catch the eye, več govornikov je prijavljeni, gospod Kalinovski je prvi, gospod Kalinovski ena minuta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 Najlepše hvala, gospod predsedujoči, in najlepše hvala tudi poročevalcu gospodu Fernandestu. Bio odpadkov ne smemo obravnavati kot problem, kot nekaj, kar onesnažuje okolje in kar negativno vpliva na gospodarstvo. Če lahko te stranske proizvode uporabljamo na primeren način, bomo eh, lahko ustvarili, pridelali nove novo energijo, ki lahko pospeši našo gospodarsko rast in eh, zmanjša podnebne spremembe, pa tudi ustavi degradacijo tal. Vse to bomo dosegli, če bomo, na primer, kompostiranje uporabljali na primeren način. Zato pa potrebujemo ustrezno infrastrukturo in eh, zato potrebujejo podjetja spodbude, da bi se razvijala v to smer. To pomeni več sredstev, ki bodo prinesle boljše kakovost življenja za naše državljane. Najlepša hvala, gospod Kelly, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, zahvaljujem se kolegu Fernandesu za to poročilo, ki prihaja v ravno pravem času. V Evropski uniji se državljani sedaj spopadajo s tem, kar se dogaja na svetu, z dejanskimi podnebnimi spremembami in razmišljajo, kako bi lahko sami individualno pomagali. Dolgo časa je preteklo, predno se je to začelo dogajati. In sedaj, naprimer, eh, v moji državi, v domovini, domovini je vedno več šol z zeleno zastavo. E, to kaže, e, da so zelo zaveščene pri recikliranju in podobno. Tudi na področju kulture so e, kmetovalci vedno bolj o previdni, da ne uporabljajo preveč gnojil, ker to lahko povzroči škodo na različne še uh, anaerobne elemente se uh, uporablja v zmanjšani meri in mislim, da to prispeva k boljšemu gospodarstvu. Gospod Toboj, eno minuto. Faristo. Eh, gratulálok Fernandez úrnak, úgy, mint aki 2007-ben... Rád bi čestital gospodu Fernandezu. Leta 2007 smo imeli poročilo o bioplinih. Poznam to področje, ker sem takrat sodeloval. Eh, kmetijstvo in gozdarstvo je zelo povezano z biološkimi odpadki in glede na to se nekoliko ne bi strinjal z poročevalcem. Namreč treba se je zavedati, da živali in rastline ustvarjajo veliko bioplinov. Poročevalca bi prosil, da se ozre na to, to, kar smo že sprejeli v Evropskem parlamentu leta 2004 in dejansko potrebujemo sredstva na tem področju. Kolega Kalinovski je posebej izpostavil kompostiranje, kar je ustrezno in dejansko je v poročilu gospoda Fernandesa govora o kompostiranju in o potrebi po uh, financiranju kompostiranja bioloških odpadkov. To bi bilo dobro za okoljevarstvo, za kmetijstvo, tako kot so rekli že drugi pred mano. To so pomembni ukrepi, ki jih lahko izpeljamo. Pa tudi nove države članice imajo posebne probleme eh, na tem področju in eh, tudi one imajo svoje posebne ovire in posebnosti. Gospod Olenjak, eno minuto. Ja najlepša hvala gospod predsedujoči rad bi tako kot drugi čestital poročevalcu gospodu fernandesu dejansko gre za zelo pomembno temo problem ločevanja odpadkov je nekaj s čemer se do sedaj nismo ustrezno ukvarjali vsaj ne na polskem pa mislim da tudi ne v evropski uniji Tukaj se nismo dobro odrezali. Eh, pri eh, ločenem, brez ločenega zbiranja odpadkov ne moremo ustrezno uporabljati bioloških odpadkov. Seveda pa imamo tudi druge možnosti, naprimer. Um, razni obrati na biopline, ki jih je treba podpirati po vsej Evropi in ustrezno financirati iz evropskih sredstev. Eh, na lokalni ravni lahko na ta način eh, proizvedemo veliko ehm, električne energije. Hvala lepa, gospod gospod predsedujoči, to poročilo je prav gotovo dobro pripravljeno. Čestitam poročevalcu. In ena od eh, prvih, eh, bez, eh, pra, prvih stavkov pravi, da mora Evropska unija postati družba recikliranja. Vendar pa je bistveno za to, da uvedemo obveznost ločenega zbiranja podatkov. To je pomembno ne le za gospodarstvo, ampak tudi za investicije na državni ravni. V tem duhu, tako kot smo že imeli pri eh, situacijo pri direktivi o odlagališčih, eh, moramo vedeti, da eh, so naši odzivi bistvenega pomena upoštevaje subsidijarnost. Zaradi, z, delne neučinkovitosti evropskih inštitucij. Že eh, nekateri uporabljajo ničelno toleranco na tem področju in mislim, da moramo to uvesti za vse države članice. No. Gospa Gerling, tudi jaz bi rada čestitela gospodu Fernandesu kot poročevalcu. To poročilo se mi zdi celovito v upošteva vse vidike povezane z biološkimi odpadki in sicer um, potreba po uh, kompostiranju, izguba tal in podobno. Pri tem pa moram reči, da se z enim delom poročila ne strinjam. Razočaral me je pri tistem delu, ki govori po obveznem ločevanju zbiranja odpadkov e, po vsej Evropski uniji. Uh, nasprotujem na osnovi subsidijarnosti in na osnovi tega, da. Uh, imamo tudi druge tehnologije, ki so lahko bolj učinkovite. Hočem reči, da eh, lahko postane ločeno zbiranje odpadkov za ostalo, še predno sprejmemo evropsko zakonodajo na tem področju. Proti, te, proti takemu pristopu sem in eh, prosim, da komisija eh, obdrži svoje stališče in eh, zavrne to vrstno zahtevo. Gospod, na začetku sem omenil dve imeni, eh, zato, ker sem mislil, da eh, boste dvignili roko, če ste bili izuzeti. Ampak te imeni sem omenil zato, ker če kdo ni na seznamu, potem enostavno ne more govoriti. Gospod Borzi, imate besedo. Przejmie dziękuję za możliwość zabrania głosu.

se moramo poglobiti, da bomo vedeli, kaj storiti z vsemi temi bioodpadki. In zaradi tega bi morali to začeli, začeti uporabljati na boljši način, iz tega proizvajati energijo in podobno. Namreč številni načrti za to že obstajajo. Danska je odličen zgled za to, oni pridobivajo električno energijo iz odpadkov. In dejansko bi to morali omeniti tudi o finančnih perspektivah za naslednja leta. Torej, Gospod Šefkovič, v imenu Evropske komisije, izvolite. E, ponovno bi rad začel s tem, da se zahvalim poročevalcu gospodu Fernandesu za to zelo pomembno poročilo o ravnanju z biološkimi odpadki. Zahvalil bi se tudi članom odbora, ki so posedovali svoja mnenja in mislim, da so s tem veliko prispevali k reševanju te pomembne problematike. 18. maja je komisija sprejela sporočilo o prihodnih korakih pri ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji. To sporočilo je spremljala tudi priloga s podrobnimi tehničnimi analizami ukrepov, ki jih je treba sprejeti za izboljšanje ravnanja z odpadki v državah članicah, ki smo jih obravnavali tudi podrobno v tej prilogi. Naše službe redno in pozorno spremljajo vse razprave v parlamentu na to temo in moram reči, da je zelo spodbudno, da vsi prihajamo do enakih zaključkov. Vsi se strinjamo, da je treba izboljšati ravnanje z biološkimi odpadki v Evropski uniji in da bo to seveda vplivalo ne le ugodno na okolje, temveč bo imelo tudi gospodarske pozitivne učinke treba je ukrepiti že obstoječo zakonodajo, še zlasti na področju odlagališč za odpadke. In vendarle je treba še posebej pozorno pogledati problematične regije in eh, poskrbeti za boljše ravnanje z odpadki tam, kjer je to še zlasti pereče. Skupnimi prizadevanji, kot je opozoril tudi poročevalec, moramo poskrbeti za boljše uresničevanje že sprejetih direktiv, vendar predlagana direktiva na tem področju je zaenkrat zelo omejena in zato je treba poskrbeti še za dodatno spodbudno zakonodajo ter sprejeti ukrepe, ki bodo usmerjeni v izboljšanje ravnanja z biološkimi odpadki, še zlasti na področju kompostiranja, visokokakovostnega komposta. Treba je tudi opraviti analize za vzpostavitev minimalnih standardov, tudi kadar govorimo o kmetijskih odpadkih, analizirati pa je treba tudi zastavljanje dolgoročnih ciljev pri recikliranju, tudi v sklopu obstoječih eh, direktiv in razmišljati tudi o srednjeročnih ukrepih tja do leta 2040. Zelo sem hvaležen za vašo pripravljeno sodelovati s komisijo pri reševanju teh velikih izzivov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. O tem bomo glasovali jutri o povdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Oleničaka in sicer o strategiji Evropske unije.